poročil v prvi vrsti oziroma začenjamo za poročilo uh, eh, gospe Marije Rene Revščina vidik spola. Uh, dajemo za štiri minute besedo poročevalki. Merci, la Hvala, gospa predsedujoča. Tu gre za dve razpravi. Uh, ki si sledita in ki sta si sorodni. Prej smo obravnavali energijsko revščino, sedaj pa obravnavamo revščino žensk. Kakšen je položaj žensk v Evropi? Več kot 64 milijonov evropejk živi v revščini. 48 odstotkov teh je samskih. Ne morejo se odzvati na eh, nepričakovane stroške gre za najranljivejšo skupino žensk. Enostarševske družine uh, so ponavadi takšne, da je v njih ženska edini starš in te družine so najbolj izpostavljene uh, revščini. Ta revščina se potem prenaša tudi na njihove otroke. Danes 27 odstotkov otrok živi v tveganju za revščino. To pomeni 22 milijonov otrok. Vrčevalni ukrepi, ki so pogosto slepi vrčevalni ukrepi, ki so bili sprejeti v zadnjih letih v Evropi, so še povečali eh, neenakost in potveganje eh, revščine za ženske in otroke. Še vedno obstaja razlika v plačah med ženskami in moškimi. Danes imamo številne revne delavce, prekarne delavce, poleg tega pa imamo tudi razliko v pokojninah. Obstaja uh, 39 odstotna razlika v višini pokojnine in torej ženske so uh, ogrožene z revščino tudi, ko so v starejši skupini uh, ljudi. Uh, strategija Evropa 2020 pravi, da bi morali zmanjšati število revnih, sedaj smo še zelo oddaljeni tega cilja. Moramo uh, prekiniti cikl uh, revščine, ki danes prizadeva 127 milijonov ljudi v Evropi, od tega 22 milijonov otrok. Zato smo pripravili številna priporočila, zato da bi lahko prekinili ta ciklus revščine. Prvo priporočilo je to, da bi zagotovili kakovostne javne eh, storitve, ki bi bile javno dostopne, ko gre, tu gre za pravosodje, šolstvo in zdravstvo ko so javne storitve kakovostne in so na voljo, potem so učinkovitejše in prihaja do boljše porazdelitve eh, sredstev in tako je pravzaprav, to je najboljši način za boj proti revščini. Drugo priporočilo je boj proti diskriminaciji na delovnem mestu. To je eh, vir revščine za ženske. Želimo si koordinacije starševskih dopustov očetovski dopust in materinski dopust, zato da se borimo proti prekarnim eh, situacijam, ki jih doživljajo ženske. Tretje priporočilo. Minimalni dohodek, to bi bil lahko dobro urodje za boj proti revščini. Ne pravimo, da bi sedaj morali imeti takšen minimalni dohodek, vendar radi bi imeli analizo takšnih dohodkov v celotni v EU in da bi ugotovili, kakšne so najboljše prakse na tem področju in če je to dobro rodi za boj proti revščini. Četrto priporočilo. Če ne poznamo dobro tega pojava, potem ne moremo poznati oziroma najti rešitev. Zato bi želeli vedeti, katere so najboljše statistike glede revščine spola v Evropi. Želimo si tudi jamstvo za otroke, kot smo ga vzpostavili za mlade. Obstaja številna gospodinstva v Evropi, ki so revna, zato moramo imeti proračunske postavke, konkretne ukrepe, s katerimi bomo lahko dosegli revne otroke. In zahtevamo v skladu s, tudi s priporočilom, ki smo ga sedaj obravnavali, da bi imeli socialne uh, cene za dostop do energije, do vode, zato da nekdo ne pade v past revščine. Morali bi imeti uh, eh, stopne obdavčitve, ki bi spodbujali boj proti revščini. In Zahvaljujem se vsem poslancem, ki so prispevali pri uh, oblikovanju tega poročila. Upam, da bomo lahko uh, glasovali in da bomo lahko zasvali to priporočilo z veliko večino in tako dalje. Jasno sporočilo komisije. Najlepše hvala. Uh, situacija je težka. Kajti namreč, eh, ko imamo eh, kratko predstavitev, potem imamo takoj prosto razpravo in eh, mnogi ste se javili k besedi. Dal bom, dala bom besedo tistemu, ki se je javil prvi, kot je to tudi navada. Potem pa tisti, ki ste že govorili danes popovdne pri, eh, v drugih postopkih proste razprave, pa ne bo dobil besede. Gospa Šojdro. Ne, sprava povrte gender perspektive. Eh, gospa predsedujoča, to eh, poročilo izpostavlja pomembne podatke, ki kažejo, da celo v evropskih družbah je vedno več žensk, ki jim grozi revščina in teh je več kot moških. Um, v poročilu je eh, naveden razlog diskriminacija na eh, trgu dela in eh, nepravilno nagrajevanje. In to je pravzaprav že šesto poročilo leta 2016, ki obravnava isto vprašanje in nažalost ne ponuja nobenih rešitev. Eh, Eh, diskriminacija je dejstvo, ampak diskriminirani so starši otrok, ki skrbijo za otroke, namesto da bi služili denar eh, in financirali pokojninske sklade. Mislim, da so eh, diskriminirani tako uh, matere kot očetje, ki skrbijo za otroke, ki to uh, ne nagrajuje kot nekaj, kar je za, uh, koristno za državo. In dokler bo temu tako, bodo ženske diskriminirane. Gospod Sani. Ker sem se ponovno leto še kaj tiste dane, ko so. Hvala, gospa uh, predsedujoča. To uh, poročilo. Eh, obravnava zelo pereče vprašanje. Eh, ženske so socialno zelo izključene in so najbolj ranljiv del družbe, eh, zelo so izpostavljene tveganju marginalizacije. To pa pomeni, da jim je treba zagotoviti posebno zaščito kar velja eh, tudi za druge eh, ogrožene skupine, eh, kot so otroci oziroma mladoletniki. Torej, tudi v socialnem sektorju na trgu dela je treba vzpostaviti določene avtomatizme in politike. Hvala lepa. Najlepše hvala, kolega Jure. Hvala, gospod predsedujoča. Revščina in eh, razmere, v kateri živijo ženske, so ključna družbena vprašanja. O tem dobro vemo na Polskem, kjer zdaj uvajamo pionirski projekt pomoči družinam, ki bo zelo izboljšal razmere, v kateri živijo ženske. Pa ne vem, zakaj v tem našem poročilu, ki govori o tako pomenih vprašanjih, skrajna levica vključuje vprašanja, ki nima nobene zveze s tem, o čemer govorimo. Zakaj tu v tem poročilu eh, od držav članic zahtevamo, da prizna tudi družine LGBT. Kakšne družine pa so to? Za kakšne družine gre? Kaj je to biseksualna družina? Kaj je to interseksualna družina? V kakšni evropski državi se sploh priznavajo takšni pojavi? Kajti to ni eh, primer eh, poroke za vse, ampak eh, vse to kaže na to, da gre za revolucijo, ki naj bi uničila svet, v katerem smo odraščali, in v katerem branimo svojo svobodo. Hvala lepa. Hozzászólunk Bilbao Barandika képviselőasszony. Hvala lepa, kolegja Bilbao Barandica. La pobreza. Revščina v Evropi ima obraz ženske. Imajo naj, imamo najslabši dostop do trga in najmanj zaslužimo in to se potem tudi pozna pri naših pokojninah pogosto se ukvarjamo le z gospodinskimi deli, skrbimo za družino in ne uporabimo svojih talentov. Zato moramo imeti politiko, ki bo vsem ženskam omogočila dostop do šolstva, izobraževanja in plačanega dela. Moramo imeti manjšo eh, revščino zmanjšano revščino žensk, s tem bomo tudi zboljšali prihodnost mladih. Zato zavračam vrčevalne ukrepe, tu gre za nazadovanje, zato sem za to poročilo. Ne govorim na pamet v Baski, Imamo, smo na petem mestu, ko gre za enakopravnost žensk. Zato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 naših dosedanjih politik. 20 eh, odstotkov prebivalcev Evropske unije v vseh 28 državah je na pragu eh, revščine in eh, ogromno jih je koristnikov socialne pomoči. To samo pomeni, da privatizacija socialnih storitev, kolektivno pogajanje in ostalo vodi v dodatno uh, ne, eh, diskriminacijo in neenakost. Uh, povečam, po, proti temu se lahko le z zvišanjem plač, uh, z kakovostnimi uh, socialnimi uh, in izobraževalnimi storitvami za stojn visoki ravni. Sebastija. Kolega Stabasija. Hvala. Najprej bi čestitev Avtorice tega poročila meni, da je to pomembno in pogumno poročilo. To je poročilo, ki nam da jasno sporočilo. Vrčevalne politike so bile grozljive. Vrčevalne politike so tiste, ki jih je dirigirala Evropska komisija in ti ukrepi so bili še bolj grozljivi za ženske. Ženske so še prav posebej občutljive, ko, ko se zmanjša dostop do socialnih, zdravstvenih in šolskih dejavnosti. Nimamo še enakosti, še veliko dela pred nami. Pogovarjamo se o milijonih oseb, o milijonih žensk, ki so prizadete zato, ker politike enakosti so dovolj teorija in se ne izvaja. Upam, da bomo jutri sprejeli to poročilo uh, z eh, veliko večino in da bo tudi komisija to resno vzela. Mišal, Lurko, vedke, Najlepša hvala. Lepo je, da uh, govorimo o enakosti spolov, revščini na področju energije in tako dalje. Pet minut za tako pomembne teme si privoščimo. Uh, Osnovne eh, naloge Evropske unije, eh, osnovne vodilne funkcije eh, zasedajo moški. Eh, Šest od 22 eh, eh, univerz eh, na svetu so v Združenem kraljestvu in odstotek žensk je zelo majhen. Ampak vse to se je zgodilo še pred vstopom v Evropsko unijo. Imamo evropsko zakonodajo tudi uh, zanimivo je, da so uh, ženske v skladu s to zakonodajo prisiljene plačevati uh, eh, više um, ehm, zavarovanja za uh, avtomobile kot moški. Je to mogoče razlog ali uh, posledica problema? Gospod Korbi. Eh, ja, še. Hvala. Predvsem sem hotel omeniti, da. Eh, gospod dejal, da v Evropi živi 120 milijonov revnih ljudi, gospa pred njim pa je dejala, da je 29 milijonov ženski živi v revščini, kar pomeni, da je 91 milijonov eh, moških, ki živi v revščini. Ne vem, zakaj se sploh ukvarjamo tu konkretno z ženskimi. Kot tam ni poanta. Hotel sem povedati, da samske ženske živijo v revščini, zato ker jih niso naučili, da morajo biti dobre matere, da morajo biti dobre žene, ampak eh, so jih naučili, da so to popolnoma ne eh, potrebne zadeve in med drugim so jih eh, učili tudi eh, te zgodbe o enakopravnosti spolov. N'a pas été attentif aux chiffres. 64 millions de femmes vivent en pauvreté aujourd'hui. Torej, takšne so številke. Najlepše hvala za to uh, natančno navedbo, kolegica Šovica iz zadnja. Hvala lepa za uh, besedo, gospa podpredsednica. Sama sem bila uh, poročevalka v Senci pri tem poročilu. Zelo dobro smo uh, sodelovali z gospo Areno. V tem poročilu je res veliko dobrih elementov glede. Um, vzrokov um, revščine žensk in podatki so zares alarmantni, vendar kljub dobremu sodelovanju nismo uspeli doseči kompromisov in niti jaz, niti moja skupina ne bomo mogli potrditi podpreti tega poročila, ker vključuje eh, mnogo eh, občutljivih tem, ki ne sodijo v to poročilo in niso eh, neposredno povezani z to temo. Gre za um, nekaj, kar ni v skladu z vrednotami Evropske ljudske stranke, niti ni vezano na vzroke revščine žensk. Ne pozabimo na subsidijarnost in eh, določene teme res niso smele biti vključene v to poročilo in zaradi tega ne, ga ne bomo mogli podpreti, čeprav smo proti temu, da se odpravijo razlogi revščine žensk. že več let se v evropski uniji ukvarjamo z revščino s to problematiko s socialno izključenostjo. v naši politični skupini se zavzemamo seveda proti vsem oblikam revščine ampak dejstvo je da so ženske bolj ogrožene in še vedno precej diskriminirane zato je prav da se z njimi še posebej ukvarjamo nekateri deli poročila so zelo dobri in jih bom lahko podprla vendar se mi zdi nesprejemljivo da v resolucije ki imajo sicer dober namen in jih potrebujemo vedno znova vnašamo ideološke teme to je res nesprejemljivo politike trga dela moramo oblikovati tako da bodo vsem zagotovljene enake možnosti pri zaposlovanju socialni varnosti plačah in vsepovsod drugje nobena diskriminacija ni dobra ne negativna ne pozitivna ker pa ste zanemarili tudi pravilo subsidiarnosti seveda tako kot so že ostali kolegi povedali in poudarili tega poročila ne bomo mogli podpreti. Eh, Najlepša hvala. Eh, in sedaj dajem besedo komisarju Hillu. Madam President, thank you. And I'd like to start. Gospa eh, predsedujoča, naj se na začetku zahvalim poročevalki, gospe Areni, za njeno poročilo o um, neravnopravnosti uh, žensk na uh, trgu dela. In hvala za vsa priporočila v poročilu medtem ko je, se je povečala uh, zaposlenost žensk na 64 odstotkov leta 2015, ženske zaslužijo manj in so uh, premalo uh, zastopane v, um, na trgu dela, kar pomeni, da je njihova uh, finančna situacija manj varna kot. Uh, Situacija uh, moških. To kaže tudi dejstvo, da je veliko več žensk v Evropski uniji revnih kot moških in um, to je še posebej uh, res uh, za starejše ženske, samohranilke in uh, pogosto uh, ženske morajo prekiniti svojo poklicno pot in zato imajo niže pokojnine, celo 40 odstotkov nižje kot moški ali pa je sploh nimajo. Junija lani je svet sprejel sklepe na temo eh, nadaljevati delo zaradi eh, razlike med pokojninami med moškimi in ženskami in to se ocenjuje tudi v okviru evropskega semestra. Decembra lani je komisija um, izdala um, strateško zavezanost uh, enakopravnosti spolov in uh, cilj tega je seveda izboljšati položaj na tem področju. Uh, pri tem pa eh, gre seveda za povečane eh, ženske zaposlenosti, zmanjšanje razlik eh, pri pokojninah in finančna osamosvojitev žensk. Še naprej bomo spremljali te teme in v posebnih priporočilih državam bomo to posebej izpostavljali. Ustrezne zaposlovalne politike so potrebne, tako da ženske, ki želijo delati, lahko odigrajo eh, svojo vlogo v celoti. Eh, pripravili eh, smo pred kratkim tudi posebne programe in ukrepe za fleksibilno delo in ustrezne storitve za oskrbo, ki bodo dostop, na voljo po dostopnih cenah. Eh, kolegi iz komisije bodo eh, podali zakonodajne pobude do konca leta. Imamo eh, poseben stebr za socialne pravice, to je še v osnutku, ki in posvetovanje poteka, izpostavlja pa se položaj žensk na trgu dela in poštenost oziroma pravičnost, ki je um, o, osnova tega poročila je tudi načelo, ki, um, na katerem bomo nadaljevali svoje delo, za da podpremo večjo enakopravnost med spoloma v Evropi. Hvala, komisar, za zaključni prispevek. S tem smo zaključili.